Dober dan vsem, dragi kolegi, začenjamo današnje zasedanje. In sicer danes dopoldne obravnavamo kot prvo točko na dnevnem redu izjavo komisije o pripravah na vrh o podnebnih ukrepih in vrh o ciljih trajnostnega razvoja. Združenih narodov v New Yorku. Torej, takoj za začetek tega zasedanja dajem besedo gospodu komisarju, ki se mu tudi zahvaljujem za prisotnost. Izvolite, gospod komisar Miguel Maria Skanjete. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, veselje mi je biti danes tu v okviru priprav na eh, podnebni vrh in vrh eh, razvojnih ciljev tisočletja v New Yorku. Kar zadeva podnebni vrh, je komisija 11. septembra sprejela sporočilo Evropskemu parlamentu in svetu o pripravah na vrh eh, in v katerem je, smo predstavili svoje zaveze glede pospešenega delovanja na področju podnebja. Pristotnost vseh vodilnih igralcev bo omogočila Evropski uniji, da celovito in jasno predstavi, kje danes je in kam želi iti. Evropska zgodba je zgodba o ambicijah, ustrajnosti in odločnosti ter enotnosti. To je zgodba, ki prepoznava raznolikost pristopov v posameznih državah in ki nadgrajuje te pristope. Zgodba Evropske unije bo, sledil, bo temeljila na naslednjih elementih. Prvič, napredek dosežen pri pripravah in dokončanju naše dolgoročne strategije za podnebno neutralnost do 2050. Drugič, preseganje naših eh, nacionalnih prispevkov z eh, podrobnimi zakoni in ukrepi. In pa tretjič, načrtovanje, organizacija in spremljanje delovanja ter nadaljne zasledovanje naših ciljev in eh, ambicij. Junija lani so evropski voditelji podprli predloge komisije, da Evropska unija postane podnebno neutralna do 2050. To pomeni radikalno preobrazbo naše družbe in gre za izjemen korak naprej, glede na to, kakšen je izjiv. Evropska unija je vedno bolj ambiciozna glede podnebja že od leta 1990 in s tem nadaljujemo. Evropska unija je do leta 2017 za 22 odstotkov znižala svoje emisije. BDP pa je v tem času zrasel za 50 odstotkov. Uh, z nadaljno zakonodajo, ki je bila sprejeta tudi s podporo parlamenta, bomo znižali emisije še za 23 odstotkov, dvakrat hitreje kot v preteklosti. Sprejetje cilja za 2050 skupaj z mehanizmi upravljanja, ki smo jih vzpostavili, bo zagotovil, da bomo še naprej nadaljevali hitro in pa vzdržno na poti proti podnebni neutralnosti. Ko bodo v celoti izvedeni, bodo ukrepi do leta 2030 Evropski uniji omogočili, da zmanjša emisije za 45 odstotkov v primerjavi z ravno iz 1990. To je dle, kot je bil naš sprejet eh, cilj pri nacionalnih prispevkih, ki predvidevajo zmanjšanje vsaj za 40 odstotkov do 2030. Uresničenje cilja 2030 pa bo koristilo tudi v času potem, kajti to bo omogočilo Evropski uniji, da uresniči svoje cilje tudi do 2050. Evropska unija pa že uporablja svoj proračun, da bi zagotovila, da so naložbe skladne in dejavno prispevajo k podnebnim ciljem. 20 odstotni cilj imamo, eh, kar zadeva naložbe za podnebje v našem proračunu kar eh, pomeni ogromno sredstev in eh, s tem podpiramo prehod na nizkooglično gospodarstvo. V večletnem finančnem okviru za obdobje do 2027, ki je predmet razprav s svetom komisiji, eh, svetom in parlamentu, je komisija predlagala, da bi 25 odstotkov celotnega proračuna oziroma 358 milijard evrov specifično relevantnih za podnebje, ostalo pa bi dopolnili s svojimi podnebnimi cilji prehod na podnebno neutralnost eh, pomeni tudi velik izziv za naložbe in s tem se moramo soočiti že v prihodnjih letih. Naložbe v čisto energetiko in energijo ter eh, ohranjanje našega načina življenja, eh, ki nam mora ohran, eh, omogočiti dostop do hrane, ohranitev tal ter zmanjšanje emisij je velik izziv. Vemo, da eh, razsežnosti teh naložb presegajo zgolj javni sektor in da bo moral tudi zasebni sektor igrati pomembno vlogo. Da bi stvari uh, usmerili v to smer, je Evropska unija že vzpostavila pogoje in pobude za, uh, za vlagatelje, ki bi bili pripravni pripravljeni podprti to vrstne projekte. E, to je vključeno tudi v zakonodajni e, paket. Osredotočiti se moramo tudi na odpornost in na zmanjšanje tveganj. Na ta način bomo nadgradili delo, ki ga je že upravila Evropska unija s svojo uh, strategijo prilagoditve in v svojih mednarodnih prizadevanjih, kjer podpiramo tudi mednarodne partnerje. Evropska unija zato okrepi uh, svoje finančno ter tudi tehnično sodelovanje s partnerskimi državami. Uh, Nacionalni prispevki bodo uh, eh, ključen element naših, uh, naše podpore zlasti na področju energetike, energetske učinkovitosti, uh, kmetijstva in gozdarstva. Ne samo, uh, Evropska, uh, ne samo, da Evropska unija deluje na ta način, je tudi vodilna donatorica na tem področju. Uh, in je s tem tudi največji donator na področju varovanja podnebja in zagotavlja 40 odstotkov tega financiranja na globalni ravni. Prispevki so se v zadnjih letih podvojili in presegajo 20 milijonov na leto. Evropska unija je še vedno predana okrepitvi mednarodnega podnebnega sodelovanja, vključno z eh, zavezništvom z naložbeno banko. Z zavezujočimi mednarodnimi sporozumi bomo še naprej krepili jasne zaveze in uresničevanje pariškega sporozuma. Podnebne spremembe so globalni izziv in terjajo globalno odgovornost. Eh, Evropa opravlja svoj del naloge in bo s tem tudi nadaljevala, ampak da bi uresničili svoje dolgoročne cilje, moramo narediti več in eh, ukrepati še hitreje in odločneje. Eh, z vsem tem imamo močno sporočilo, ki ga želimo sporočiti na vrhu. Vemo pa, da s tem delo ne bo končalo, kajti ne glede na to, koliko smo že storili in kako velike ambicije imamo ter kako velike načrte imamo, smo smo samo na prvi točki in na svetu, oziroma na vrhu, bo gotovo sprejet zaključek, da je potrebno narediti še več. Uh, Po eh, volitvah v Evropski parlament in eh, na podlagi smernic izvoljene predsednice je zelo jasno, da bo eh, Evropska unija v prihodnje še krepila svoje ambicije in ukrepala na odločen in odgovoren način. Pričakujemo, da bomo še naprej sprejemali drzne ukrepe, nadgradili svoje dosedanje dosežke in da bomo v bližnji prihodnosti razvili model za podnebno neutralno, eh, konkurenčno evropsko gospodarstvo. To mora biti model, ki ga bodo partnerji po svetu želeli posnemati in to nam bo omogočilo, da preprečimo podnebno katastrofo, ki bi nas sicer čakala. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, zdaj pa še kar zadeva vrh o, eh, o razvojnih. O, o, o trajnostnem razvoju. S tem se zaključuje cikl na najvišji ravni. Evropska komisija pozdravlja, da so predsedniki vlad in držav z vsemi eh, deležniki eh, da bodo vsi prisotni in da bodo prvič imeli možnost pregledati razvoj pri uresničevanju ciljev in sedemnajstih eh, ciljev raz, trajnostnega razvoja. S tem bomo tudi omogočili pospešeno uresničevanje teh ciljev. Podprli bomo politično izjavo, ki bo vsebovala jasen poziv k hitrejšemu delovanju. Ta izjava vključuje predvsem zavezo, da se ohrani celovitost agende 2030 in da se uresničuje cilje do 2020. Eh, kar zadeva zaveze, eh, bo pomembna tudi sinergija z pariškim sporazumom. Hkrati pa so potrebne tudi nove eh, omembe pomorskih ekosistemov. Evropska unija podpira ključna sporočila v poročilu o razvoju, zlasti kar zadeva zagotavljanje enotnega delovanja po vsem svetu in ugotovitev, da dosedanje ukrepanje ni zadostno za uresničevanje ciljev. Ponekod prihaja celo do nazadovanja. Eh, tu gre zlasti za zmanjševanje odpadkov in eh, tu je potrebno okrepljeno ukrepanje. Zdi se, da so se zdi pa se, da so se nekatere države distancirale od pariškega sporazuma in razvojnih ciljev. Poslanci in poslanke, naj se vam zahvalim za vašo stalno močno podporo evropskim ukrepom na tem področju. To nam omogoča, da imamo dobro zgodbo na mednarodni ravni in da spodbujamo mednarodne partnerje k dejanskemu učinkovitemu ukrepanju. To je tisto, kar državljane pričakujejo od vseh nas. Eh, kajti eh, vsi v Evropi in po svetu se moramo mobilizirati za boljšo prihodnost. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaš prispevek in za vse informacije, ki ste nam jih posredovali ter sporočilo, ki ga namerava komisija posredovati na pomembnem vrhu v New Yorku. O tem bomo še kaj več slišali v nadaljevanju, ko bomo prisluhnili kolegom. In sedaj bi dal najprej besedo kolegici Magines. Gospa podpredsednica, izvolite. Uh, Najlepša hvala, predsedujoči, in hvala, gospod komisar. Ko, eh, zdaj, ko tu govorim, eh, zelo dobro vem, da je generalni sekretar dejal, da Podajte akcijski načrt, ne govora. In največ, kar lahko naredimo danes tu, pa je, da podamo govor in da se zavežemo, da bomo uresničevali zaveze, ki smo jih sprejeli. Ter zavedati se moramo, da čeprav veliko govorimo, ne uresničimo vsega. In ko gre za eh, razvojne cilje, so tu trije, kjer prihaja dejansko štiri, kjer prihaja do nazadovanja, tudi cilj o lakoti. Tu smo dosegli napredek, vendar kot je upozorila FAO, zdaj prihaja do eh, nazadovanja in 820 milijonov ljudi nima dovolj hrane. Povečuje se tudi neenakost. Torej, desetega cilja ne uresničujemo. Tudi, kar zadeva biotsko raznovrstnost in podnebje, ne vzpostavljamo ukrepov, ki bi nam omogočili, da bi cilje uresničili. Eh, kar pa zdaj lakoto, naj se tega še enkrat dotaknem, ker gre za realen problem in za izziv za vse nas, kako zagotoviti dosledne politike v Evropi na globalni ravni. Eh, poročilo, ki ga vsi poznamo, govori o vzdržni intenzifikaciji, ampak eh, tudi mi pravzaprav ne vemo, kako naj bi to izgledalo ali kako bi do tega prišli. Zato potrebujemo bolj poglobljene razprave med odbori v našem parlamentu o teh vprašanjih. In nekaj, kar bo novi parlament, ki pravzaprav že deluje, eh, prinesel, bo, upam, večja usklajenost med odbori. Eh, na področju podnebja so težave ogromne in mladi na nas pritiskajo, da naredimo več. Hkrati pa moramo izvati sebe in mlajšo generacijo in zagotoviti, da bomo pripravljeni na spremembe v vzorcih eh, trošanja in proizvodnje, ki bodo potrebni za to, da dosežemo te zahtevne, ampak dosegljive cilje. Še nekaj naj omenim. Eh, oceane in tla. Tu imamo močne politike v Evropi in na kolege moramo prihodnji teden pritiskati in jim dopovedati, da je multilateralizem ključen, kaj ti eh, stvari so, eh, se razvijajo eh, slabše, kot ko smo začeli s tem delom. Tako da upam, da če bomo tu uspešni, bomo res nekaj doprinesli in upam, da bodo tudi vodje naše delegacije izpostavili te cilje. Hvala. Hvala lepa. Gospa Mirjam Dali ima zdaj besedo. Hvala, predsedujoči, komisar, kolegi in kolegice. Pravi trenutek je vse in vrh Združenih narodov je ključen, da se soočimo uh, Eh, s trenutno podnebno krizo. Evropska unija se mora eh, zediniti glede na črta, ki bo zagotavljal ustrezno ambicioznost in ki bo omogočil potrebno tranzicijo ter hkrati zagotovil ustrezna finančna sredstva skupaj s horizontalnimi politiki, ki jih je, politikami, ki jih je potrebno sprijeti. Eh, glede na trenutno stanje, tudi če bi vse zaveze do 2030 v celoti uresničili, ne bi bili na poti, da uresničimo cilje iz Pariškega sporazuma. Evropska unija ima potencial in dolžnost, da ambiciozno ukrepa do 2030 ter da sprejme in uresniči vizijo za prihodnje okolje, eh, ki bo vzdržno in prosto emisij. Potrebne bodo jasne strategije v vseh sektorjih, potrebni so akcijski načrti, ki bodo pokazali, kako bomo strategije uresničili in kako jih bomo financirali. Potrebne bodo spremembe v sektorjih, kot je transport, gradnja, eh, industrija, gozdarstvo in kmetijstvo. Podnebne spremembe so globalni izziv in tudi rešitve morajo biti globalne, kot je povedal komisar vendar Evropska unija mora nadaljevati svojo vodilno vlogo ter zagotoviti podporo najbolj ranljivim državam, na katere podnebne spremembe najbolj vplivajo. Potrebujemo kolektivno ukrepanje in kot del delegacije Evropskega parlamenta na eh, vrhovnem zasedanju želim slišati jasen evropski glas, ki se ne bo bal podati ambicioznih načrtov. Uh, kajti če bi bile naše zaveze šibke, bomo spodkopali svoje podnebje, eh, svoje gospodarstvo, svoje mlade in svojo prihodnost. Samo z vodilno vlogo lahko Evropska unija pospeši globalno ukrepanje pri doseganju podnebnih in razvojnih ciljev in Evropska unija se tu ne sme izogibati svojim odgovornostim. Hvala. Obrigado. Mirjam. Hvala lepa, Mirjam. Sedaj pa Marija. Soraya Rodríguez Ramos. Gospod komisar, dejansko so se podnebne spremembe že pokazale in ne gre za ideologijo, ampak za vprašanje preživetja. Zato moramo ukrepati hitro, nujno, sprejeti odločitve in ukrepe, kakršnih v naši zgodovini še nismo sprejemali. In če ne bomo ukrepali na tak način, se bo temperatura na svetu do konca stoletja povišala za več kot tri stopinje in takrat bomo že izgubili vsako možnost za ukrepanje. Sedaj pa še lahko. In zato je ta poziv eh, generalnega sekretarja Združenih narodov za prihodnji teden, ki bo eden najpomembnejših tednov Združenih narodov, Eh, zelo pomemben. Vrh za podnebne spremembe in cilje trajnostnega razvoja je sedaj ključnega pomena, saj bo potekal v uh, eh, bistvu pomembnem trenutku. Uh, Eh, leto potem, ko so vsi podpisniki pariškega sporazuma eh, morali oziroma morajo pokazati, kako so se zavezali na nacionalnih ravneh za eh, preprečevanje povečevanja temperature na zemlji in zmanjševanja emisij, tako da bi preprečili povišanje temperature za stopinjo in pol. V, kljub temu pa smo v tem letu videli, kako zelo so um, nas vsakodnevno bombardirale novice o um, poplavah, požarjih in hudih podnebnih um, um, dogodkih. Uh, Evropska unija se je jasno zavezala za neutralno podnebno politiko do leta 2050. Tudi eh, bodoča predsednica komisije je prav tukaj napovedala bodočo podnebni evropski zakon, ki je zelo ambiciozen. Poleg tega je zelo ambiciozno zastavljeno tudi financiranje za njegovo izvajanje. In uh, del tega se bo v, naj bi v prihodnje uh, preobrazil tudi v podnebno banko. Ob vsem tem pa se moramo zavedati, da na svetu in znotraj multilateralnih odnosov lahko trenutno samo Evropska unija vodi ta proces sprememb. Mislim, da je nujno, da uh, se ga resno lotimo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo kolega Bas Eichhout za minuto in pol. And, uh... Hvala, predsedajoči in hvala, gospod komisar. Ta petek se bo začel teden delovanja, globalnega delovanja. Številni državljani bodo na cestah in veliko je govora o njih, ampak pozivajo k močnejšemu okrepanju, kot ga je svet pokazal doslej, vključno z Evropo. In če sem zelo iskren, gospod komisar, vem, da je to verjetno ena od zadnjih eh, plenarnih zasedanj. Eh, za vas, ampak eh, pravzaprav se delovanje Evrope na področju podnebja v zadnjih dveh letih ni dosti spremenilo. Ves čas govorimo o ciljih za 2030, govorimo o oglični neutralnosti eh, in govorimo o tem, da tega še nismo uresničili in da smo edini, edina celina, ki želi to uresničiti. Ampak to ni tisto, kar ljudje želijo. Ljudje želijo več ukrepov. Ljudje želijo, da politiki prisluhnejo znanstvenikom. Ampak ni jasno, eh, ampak to se ne dogaja, kajti znanstveniki znanost jasno kaže, da imamo deset let, da spremenimo svoje gospodarstvo in to moramo uresničiti. To pomeni, da mora biti Evropa bolj ambiciozna. In, uh, Prihajajo spremembe, eh, potencialno prihajajo spremembe z novo komisijo. Uh, Eh, ampak dobro je, da vemo tudi, kaj natanko bodo povedali, kaj natanko bodo ukrenili z novo zakonodajo, kajti imajo pomembno vlogo. Če se pogovarjam z ljudmi na vašem generalnem direktoratu, nimam občutka, da obstaja neka nujnost. Eh, prišla bo nova zakonodaja, potem pa dolga pogajanja o tem, kaj narediti glede tega. Evropska unija mora zvišati svoje ambicije do vsaj minus 55 odstotkov eh, pred začetkom pariškega zasedanja prihodnje leto. To je minimum, kar ljudje zahtevajo. Sicer bodo zopet razočarani nad nezadostnim ukrepanjem strani eh, globalnih voditeljev in tudi strani Evrope. Hvala lepa. Jordan Brdele ima besedo za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, gospod Gutierrez, generalni sekretar je prejšnji mesec uh, povedal, da to, kar počnemo doslej, ne zadostuje, ampak eh, mednarodne organizacije nosijo ogromno eh, odgovornost v predatorskem sistemu, v katerem živimo. To so tiste organizacije, ki so vodile v popolno globalizacijo in eh, surov, surovo konkurenčnost. Eh, te so pripeljale do onesnaženja naših mori in eh, okolja, eh, pripeljale so do kmetijske katastrofe, do sporozuma z Merkosurjem. In potrebno je jasno povedati, da, je, da gre tu za veliko hipokrizijo. In tu bi pravzaprav morali postaviti pod vprašaj sporozume, ki jih eh, sprejemajo te organizacije. Hvala lepa. Hvala. Kolegica Ana Zalevska dobi besedo za minuto. Gospod predsedujoči, gospod komisar, eh, dragi kolegi. Komisar je vse čas govoril o odločnosti, o ambicioznosti, omenil pa je tudi dejanske ukrepe. Na srečo, to me veseli. Naj vam zastavim naslednja vprašanja. Smo pripravljeni na razpravo, eh, ki bo sledila realistični oceni ukrepov, možnosti in zmogljivosti posameznih držav ali eh, lahko dejansko načrtujemo realne naložbe, imamo dovolj denarja. Komisar je omenil, da bomo imeli na voljo več kot 320 milijard evrov, ampak eh, prikladno je pozabil povedati, da nimamo proračuna za spremembe. Parlament je tisti, ki je komisijo na to opomnil. E, zato predvidevamo samo 5 milijard evrov. Imamo torej zelo ambiciozne načrte, ampak naj vas vprašam naslednje. Kaj se bo zgodilo, če druga gospodarstva ne bodo sledila našim ciljem? Uh, Eh, v tem primeru bodo emisije narasle, namesto da bi se znižale, kajte prišlo bo do eh, selitve industrij eh, na območja izven Evropske unije, kjer bodo intenzivne industrije ostajale. Petrus Kokalis ima besedo. Petrope, um... Spoštovani kolegi in kolegice, gospod komisar, naslednji teden gen, nas generalni sekretar Združenih narodov pričakuje v New Yorku, kjer bomo morali predstaviti, kako, namer, kako nameravamo znižati emisije do leta 2020 in kako jih želimo izničiti do leta 2050. Znanstveniki se strinjajo. Njihovo sporočilo je jasno in sprožili so alarm. Uh, na to so se odzvali mladi v Evropi, pa tudi po vsem svetu. Odgovor na podnebne spremembe pomeni eh, radikalne spremembe v našem gospodarstvu in imamo enkratno priložnost, da zagotovimo pravično tranzicijo. Eh, politični program pariškega sporozuma je del odgovora in ta predvideva, da naj bi odpravili revščino in neenakost. Natančno vemo, kakšna je pot naprej in tega se moramo lotiti s tem, da uresničimo 17 eh, ciljev trajnostnega razvoja. Eh, ne pričakujemo nič manj kot to, eh, da bo novi program, ki ga pripravlja gospod Timmermans, predvidel novi zeleni dogovor. Tega pa ne moremo doseči, če se dogaja to, kar se je zgodilo včeraj, ko ni bila sprejeta resolucija o Amazoniji. Hvala. Kolegica Eleonora Evi. Hvala, predsednik. Spoštovani komisar, dragi kolegi, v tej razpravi je to, o čemer ne govorimo, eh, vprašanje subvencij za industrijo fosilnih goriv njeno zmanjševanje eh, je eden izmed ciljev Evropske unije. 530 milijard ehm, naj bi za to namenil svetovni denarni sklad, sama Evropska komisija 231 milijard in kljub temu, kljub tem letnim sredstvem se uh, njihova uporaba še ni zmanjšala. Zato moramo imeti konkretne predloge na vrhu Evropi, prepovedati uporabo fosilnih goriv in uh, določiti um, eh, kratko, srednjeročno strategijo. Dejansko je absurdno, da um, imajo različne različne države na voljo različne proizvodne dobrine, ki imajo različen učinek na okolje. In zato potrebujemo tudi nek davčen vzvod, ki nam bo omogočil doseganje transparentnih okoljskih ciljev. Ne gre samo za to, da upominjamo ZDA, Kitajsko in druge. In e, morali bi tukaj tudi predvideti neke nagrade za tiste, ki e, e, uporabljajo inovativne postopke. Hvala lepa. Eh, kolega Tomas Tobe, izvolite za minuto in pol. Gospod komisar, Evropska unija in države članice so vodilni v svetovnem razvojnem sodelovanju. Ta vloga pa postaja še bolj pomembna v teh političnih časih. Evropska unija je bila gonilna sila v Združenih narodih, ko Eh, so bili oblikovani cilji trajnostnega razvoja. To je nekaj, na kar smo lahko ponosni. Zdaj pa je čas za eh, več ukrepov in več napredka, zlasti pri vseh ciljih trajnostnega razvoja. Eh, Zelo me veseli, da je nova izvoljena predsednica komisije pripravljena bolj ukrepati ter da naj bi vsi novi komisarji prispevali k ciljem trajnostnega razvoja. Potrebujemo pa širšo zavezo, če želimo te cilje uresničiti. Zato Se res veselim eh, vrhovnega zasedanja prihodnji teden, kjer bom sopredsedoval delegaciji, kajti mislim, da ima Evropska unija tu svojo vlogo in zagotoviti moramo, da bodo politike tekle v pravo smer. To pa pomeni, da se moramo zauzeti za multilateralizem ter za eh, razvojno politiko Evropske unije, ki bo usmerjena v rezultate. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo kolegu Udu Bulmanu za dve minuti. Mikrofon zagovornika, prosimo. Uh, Spoštovani kolegi, gospod predsedujoči, teden pred zasedanjem v New Yorku Vsi govorijo o ciljih trajnostnega razvoja, o tem govorijo gospodarstveniki in politiki po vsem svetu, ampak kaj to dejansko pomeni? Smo na pravi poti? Ne. Zaostajamo za cilje na eh, jugu zaradi pomankanja sredstev in zaostajamo tudi na severu, zlasti zaradi pomankanja politične volje in zaradi neodločnega ukrepanja. To se mora radikalno spremeniti. Zlasti v državah z nizkimi prihodki potrebujemo približno 530 milijard ameriških dolarjev na leto, zato da bi dosegli nek bistven napredek pri uresničevanju eh, razvojnih ciljev. Čeprav to zveni ogromno, pa to ni več kot nič celih pet odstotka globalnega BDP. Zakaj torej nismo pripravljeni eh, vložiti tega zneska v ustrezno ogrevanje, dobavo vode, eh, zdravstveno skrbo ter eh, dostojno hrano za otroke v najrevnejših delih sveta? Čeprav vidimo pragmatičen napredek na severu, pa tudi to ni dovolj. Dokler prihaja do čezmejnih učinkov, eh, ko eh, gorijo deževni pragozdovi zaradi proizvodnje mesa, eh, dokler se naše oblačila proizvajajo v najrevnejših četrtih, težave rastejo. In ključni sklepi za uh, uresničevanje trajnostnega razvoja morajo biti sklepi v boju proti neenakosti. Uh, samo, če bomo vlagali v svoje družbe in omogočili ljudem, da bodo vzeli svojo usodo v svoje roke, če bomo imeli močne institucije in multilateralni pristop ter politiko za uh, Eh, boljšo prihodnost za prihodnje generacije. Samo na ta način bomo dejansko imeli neko priložnost in to je tisto, kar pričakujemo od vrhovnega zasedanja. Katrin. Eh, Hvala, Udo. Zdaj pa ima besedo gospa Katrin Šabo. Gospod predsednik, dragi kolegi. Eh, prihodnji teden bodo tudi nekateri izmed nas v Združenih narodov in se zauzemali za podnebne cilje in cilje trajnostnega razvoja. In predstavljen bo tudi, predstavljeno bo takrat tudi posebno poročilo o izvajanju eh, ukrepov za podnebne spremembe. Ta poročilo, ki ga čakamo že nekaj časa, pa eh, se je izkazalo za zelo alarmantno. Naša hiša gori. In uh, zato je treba bolj resno se lotiti podnebnih vprašanj, glede na to, da zagotavljajo preživetje človeštva. Fotosinteza, uh, amazonski gost, ki uh, s tem postopkom ustvarja uh, kisik za porabo na celotnem svetu. Um, zagotavljanje prehranske varnosti eh, tudi na področjih za tri milijarde človeškega prebivalstva, eh, zauzemanje ne za to dejansko lahko eh, zaustavi tudi višanje gladine oceanov in prizadevanje za zmanjševanje kisanja oceanov in zmanjševanje količine kisika so nujna. Leta 2015 smo imeli v Parizu konferenco COP21, na kateri smo sprejeli sporazum, zdaj pa je že prišel čas, da ga začnemo dejansko izvajati. Čile je uh, konferenco COP25 poimenoval modra COP konferenca. In, eh, pomembno je predvsem, da tukaj dejansko pridemo tudi do rešitev, do financiranja za zmanjševanje eh, flore in faune v oceanih, za zmanjševanje eh, financiranje pre, pre, prečevanja eh, krčenja gozdov in tako naprej. Vsi to so cilji in izzivi, ki jih moramo sprijeti in se zauzeti za to, da bomo dejansko ta blue deal sprejeli. E, to je poziv k zauzemanju za splošno dobro celotnega človeštva. Hvala. E, Hvala. Gospa Eileen McLeod ima sedaj besedo. Gospod predsednik, v petek bo do velike skupine mladih um, um, manifestirale na škotskem in se zauzemale za preprečevanje podnebnih sprememb. To kaže, da moramo sprijeti politike, ki bodo eh, k temu prispevali, k zajezevanju podnebnih sprememb na našem planetu. Eh, potrebujemo ukrepe, ki nam bodo pomagali sprejeti in reševati te izzive. Moramo eh, uresničevati pariški sporozum in to potrditi na konferenci COP25. Moja država Škotska je že oznanila nujno stanje na področju podneb, podnebja. In Eh, vemo, da se moramo vsi zauzemati za to, da bomo zagotovili podnebje, v kakršnem bodo lahko živele tudi prihodnje generacije. Eh, Evropska unija ima tukaj dužnost, da eh, stopi na čelo tega procesa in, in ga vodi na svetovni ravni. V ta namen imate tudi podporo Škotske. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo kolegica Silvija Limer. Za minuto izvolite während im dezember mal wieder der Ko decembra bomo spet imeli potujoči cirkus, ki naj bi se boril proti podnebnim spremembam, eh, in, eh, udeležili se ga bodo tisti, ki bodo povzročili številne izpuste COdva-ja, prepotovali na tisoče kilometrov in uh, tam se bodo potem prituževali na podnebnimi spremembami, hkrati pa bodo potrošili na uh, milijone sredstev naših davkoplačevalcev. Ti eh, tako imenovani borci proti podnebnim spremembam se srečujejo na najlepših turističnih destinacijah v Marrakešu in drugi. In hkrati omejujejo uporabo letal navadnim državljanom, uporabo osebnih avtomobilov, hkrati eh, pa želijo tudi, da bi eh, navadni državljani pojedli manj mesa. Eh, hvala lepa, za danes sem zaključila. Hvala lepa. Kolegica Jadviga Višnjevska ima besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Evropska unija vodi najbolj ambiciozno podnebno politiko in kljub temu dvomim, da lahko sprejmemo v New Yorku nove zaveze ta zelo omejujoča evropska podnebna politika pomeni, da evropska industrija ni dovolj konkurenčna. Ali ne vidite, kaj se dogaja na področju jeklarske industrije? Poplavljajo nas poceni proizvodi iz Kitajske. To povzroča evropska podnebna politika. Uvažamo eh, izdelke od drugot in tako izgubljamo, izgubljamo Eh, delovna mesta in možnosti. Ter energetska revščina. 54 eh, milijonov ljudi v Evropi trpi zaradi energetske revščine. Eh, bodimo jasni, seveda sem tudi jaz za to, da zaščitimo podnebje, vendar pa moramo ta prehod izpeljati na pošten način in moramo se zauzemati za različne energetske mešanice v različnih državah. Tudi Poljska eh, zelo temelji na uporabi premoga in zato mora biti ta prehod izveden pravično. Hvala, gospa Silvija Modi, ki ima besedo za minuto. Izvolite. Puhemies, paras kilpailukyky teki hvala lepa. Uh, pri teh spremembah, o katerih govorimo, je treba upoštevati tudi faktor konkurenčnosti. Industrije se morajo prilagoditi za prihodnost, za tako da bodo lahko omejevale podnebne spremembe in uh, zniževanje izpustov v uh, določeni eh, količini ni zadosten cilj. Ni dovolj imeti uh, in govoriti v lepih besedah. Uh, moramo se bolj resno zauzemati in si določati bolj uh, ambiciozne cilje. s katerimi bomo preprečevali izgubljanje biotske raznovrstnosti. In uh, pospeševanje podnebnih sprememb. Biotska raznovrstnost kaže in ni pomembna sama po sebi. Biotska raznovrstnost je pomembna zaradi zagotavljanja večje odpornosti našega planeta proti eh, višanju temperature in uh, proti uh, pretirani uporabi uh, naravnih virov. Mladi to od nas pričakujejo in zahtevajo. Hvala lepa, kolega Peter Lize ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da čuti navdih eh, zaradi navdušanja milijonov mladih, eh, ki eh, protestirajo na ulicah in se zauzemajo za boj proti podnebnim spremembam. Ursula von der Leyen lahko le pozovem, da se nam pridruži. Želimo biti podnebno neutralni in želimo si zastaviti bolj ambiciozne cilje za obdobje do leta 2030 vendar pa eh, si ne želim, eh, da bi se osredotočili zgolj na medsebojne učinke. Eh, očitke imamo že pionirsko ulogo v svetu in sprejeli smo že zakone, zato, da bi še presegli cilje iz Pariza. To seveda ne zadostuje, vendar pa moramo našo pozornost osredotočiti tudi na druge velike onesnaževalke. Kljub temu, da bomo cilje ne le dosegli, ampak tudi presegli, eh, želimo v Evropi iti še dlje, eh, vendar pa v drugih eh, državah po svetu ni tako. Ursula von der Leyen je dejala, da moramo vključiti vse, na katere ta nova zakonodaja vpliva. Torej, povezati moramo podnebne cilje in pa delovna mesta. Le na ta način bomo lahko postavili vzgled za preostali svet. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Mark Tarabela ima zdaj besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Število oseb, ki trpijo zaradi lakote, se vse bolj povečuje. E, izgubljanje biotske e, raznovrstnosti je alarmantna. E, naravno ravnovesje je ogroženo in ta vrh v Združenih narodih bo potrdil, Katere države so dejansko pripravile načrte v skladu s pariškim sporazumom, kar pa še vedno ni dovolj za to, da bi zagotovili zajezitev večanja temperature zemlje na dveh stopinjah. Treba bo torej zastaviti še ambicioznejše cilje v skladu s pariškim sporazumom, zato da bomo eh, lahko dosegli podnebne cilje. Vsi ti cilji pa so pomembni tudi v boju proti revščini na svetu in zato je bistvenega pomena, da bodo do ukrepe, ki bodo sprijeti, sprijeli vsi in da ne bo to breme eh, padlo le na pleča najrevnejših in najšipkejših držav. In zato pozivam države, da sprejmejo močne in primerne ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da se bodo neenakosti lahko zmanjševale. Eh, zato Eh, moramo biti pogumni in eh, poskrbeti za primerna orodja, s katerimi bomo lahko poskrbeli za našo prihodnost. Hvala. Hvala, Mark. Sedaj pa ima besedo naša kolegica Frederik Ries. Hvala lepa, eh, gospod predsednik. Če parafraziram nekdanjega francoskega predsednika Žaka Širaka, ki je rekel, da hiša gori, pa bi rekla, da je danes, 17 let po vrhu v Johannesburgu, razlika v tem, da svet to gleda. In to se bo dogajalo tudi na vrhu um, Združenih narodov pod vodstvom generalnega sekretarja Guterreša. Seveda je Evropa na pravi poti. E, zastavile se je primerne ambicije in rezultate. Celo več kot to, saj e, je že za 23 odstotkov zmanjšala emisije. Pa vendarle smo v letu 2019 videli e, povečanje zmanjševanje števila poplav, hude vročine, požarov, orkanov in drugih podnebnih eh, skrajnih dogodkov. Vsi vemo, da cilji, ki so bili zastavljeni v Parizu, ne bodo dovolj in eh, da bo treba še potrojiti eh, prizadevanja eh, v Združenih narodih, da eh, bi omejili segrevanje na dve stopinji. Tako bo treba določiti, na kakšen način bomo lahko ukrepali še hitreje in še močneje morali, eh, moramo pa tudi dokazati, eh, drugim državam, glede na to, da Evropa predstavlja samo devet odstotkov svetovnih izpustov, da, eh, odgovor na podnebne spremembe in podnebne ambicije lahko prispeva h krepitvi naših gospodarstev in ne nasprotno. In v tem je smisel tudi tega Green Deala, ki ga je napovedala gospa von der Leyen. Gospa Karima Deli. Gospod predsednik, dragi kolegi. Eh, čas je, da zaženemo alarm. Torej, hiša gori in cel svet se duši. Eh, vse generacije, zlasti mlade, se bojijo tega, kar bo prišlo. Znanstveniki opozarjajo na nevarnosti in ob vsem tem govori in opozarjanja niso več dovolj. Mi sedaj potrebujemo konkretne ukrepe. Čas je, da se Evropa izkaže kot zgled. In naj povem, nobena evropska država ne spoštuje sporazuma iz Pariza in zato zbudite se, zbudite se vsi. Vsi sektori morajo k temu svoje prispevati. In v uh, tednu Ehm, vrha Združenih narodov se moramo zauzemati tudi za obdavčitev izpustov ehm, v letalskih prevozih eh, in za primerno finančno politiko. Eh, Evropa mora dejansko tukaj igrati vodilno vlogo in zato, če ne boste eh, tega storili, če ne boste storili nič, ne boste jutri samo računovodje, ampak boste tudi krivci za situacijo, v kateri smo se znašli. Hvala. Hvala lepa. Za minuto Ima koleg, eh, besedo kolega Buša Devijalba. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Eh, vsi ti, ki opozarjajo na podnebne spremembe, pa tudi zelo veliko onesnažujejo. Marsikdo govori, da smo skeptični glede tega in tega ne govorim sam, no, o tem govorijo podatki. Eh, tudi svetovna znana imena, Leonardo DiCaprio med njimi in nekateri izmed nas na to opozarjajo um, sam uh, sem član zelenih in mi se zauzemamo za te cilje in nas ljubezen do uh, naše zemlje in domovine vodi pri tem. Ampak želim povedati, da je pomembno uh, slediti znanstvenim uh, dognanjem. Uh, Eh, in eh, jih upoštevati tudi na teh visokih eh, političnih ravneh. Na globalni ravni pa ukrepi, ki se sprijemajo, Eh, preprečujejo razvoj v Afriki, povečujejo brezposelnost v Evropi, povzročajo propadanje evropskih industrij. Govori se o milijardah evrov, ki naj bi se uložile v to, vendar pa se evropskim državljanom ne pove dovolj jasno, da ti, ta denar prihaja iz njihovih žepov. Hvala lepa. Sedaj pa uh, dobi besedo um, kolega Mark Botenga honderdduizenden jongeren overal in Hvala lepa. Na stotine tisočev mladih se povsod po Evropi zauzema za ambiciozno in socialno podnebno politiko, mi pa še vedno ne storimo nič in še vedno ne ukrepamo tako, kot bi morali. Cepetamo na mestu in na tak način, eh, v bistvu mladim ne prisluhnemo. Če želimo odgovoriti na porast neenakosti po drugi strani in eh, po eni strani in po drugi na eh, odsotnost podnebne politike, bi morali dejansko eh, zelo močno investirati v našo infrastrukturo in paziti na uporabo naših sredstev. Predvsem pa bi morali zagotoviti, da bodo milijonarji končno začeli plačevati svoje davke in da bi te davke uporabljali za Eh, izboljšanje stanja na našem planetu. Eh, multinacionalke eh, še vedno ustvarjajo ogromno dobička na plečih podnebja in če bi to preprečili, bi, bi bilo podnebje in naš svet že zdavnaj rešen. Hvala, gospod Bušoj. Izvolite. Hvala lepa, dragi kolegi. Podnebni cilji so dejansko pomembni za zagotovitev boljše prihodnosti za vse nas. Um, na veliko področjih, tudi eh, kar se tiče lakote in eh, umiranja otrok, je treba še veliko narediti. Tudi to je povezano s podnebjem in gotovo bo to najpomembnejša tema na vrhu prihodnji teden. Uh, Eh, vendar pa um, je treba tudi uh, trajnostne cilje um, izvajati in uresničevati uh, povsod. Uh, Eh, to je zelo velik izziv, ne samo za uh, revnejše države, temveč tudi za države z srednje visokimi in višjimi prihodki. Zato potrebujemo takšne politike, ki nam bodo mm, pomagale, da bomo te cilje dejansko lahko dosegli. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo še Havi Lopes. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Eh, celotna mednarodna skupnost se bo sestala prihodnji teden in govorila o boju proti podnebnim spremembam ter o ciljih trajnostnega razvoja. Ta sestanek eh, je namenjen temu, da bi osvetlili ne le grožnje prihodnosti, temveč nujno stanje, ki že obstaja. Torej je treba končno od besed preiti k dejanjem. Od besed zakaj? Zato, ker smo že leta 2015 prijeli pariški sporazum in uh, to z namenom, da bi omejili eh, povečevanje temperature na svetu. Kljub temu pa bilo, so bila zadnja štiri leta najtoplejša leta v zgodovini našega planeta. Eh, podnebne spremembe se kažejo naprimer v Španiji tudi eh, v povečevanju števila poplav. Poleg tega je Evropska unija se zauzemala za vodilno vlogo na tem eh, področju in mi lahko in moramo se še naprej zauzemati za zmanjševanje izpustov in za zmanjševanje uporabe fosilnih goliv. goriv, eh, če želimo zmanjšati izpuste do leta 2030, vendar pa to ni dovolj. Zastaviti si moramo še ambicioznejše cilje. Eh, hkrati pa si moramo zastaviti pravično, eh, pravičen ekološki prehod. Potrebujemo tudi eh, amortizerje pri tem prehodu, tako da bomo zaščitili delovna mesta in da bomo lahko podali sporočilo, da je ekološki prehod in socialna pravičnost nekaj, kar lahko gre z roko v roki. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo kolega Morten Petersen, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil tudi komisarju za njegova neutrudna prizadevanja, da poskrbi za ozelenitev. Evropske volitve Pred poletjem so bile pravzaprav podnebne volitve. Mladi povsod po Evropi so pokazali, da je izjemno pomembno, da se odzavemo hitro in ne mudoma. Zato moramo tudi izpolniti zaveze, ki smo jih sprejeli. Na podnebnem vrhu moramo pokazati, da smo enotni glede cilja, da do leta 2050 poskrbimo za to, da bo Evropa e, oglično neutralna. Storiti pa moramo še več. Naši cilji morajo biti še ambicioznejši. Evropska unija mora prevzeti vodilno vlogo in upam, da bo komisija gospe von der Leyen sprejela še več zavezojočih podnebnih ciljev do leta 2050 graditi moramo na tem, kar je komisar Kanjete že ustvaril. Gospod komisar, danes ste zadnjič z nami na plenarnem zasedanju, zato se vam še enkrat zahvaljujem. Ampak kot pravim, odzvati se je potrebno nemudoma. Blos. Gospod Blos. Hvala lepa, gospod predsedojoči, dragi komisar. 21. maja, tik pred volitvami v ta Evropski parlament, eh, se je veliko mladih odločilo za podnebno stavko. Zato so se odločili, zato, ker eh, niste dovolj aktivni v Evropski komisiji. Poročilo IPCCC eh, in, številni, in poročila številnih drugih znanstvenikov so pokazala, da temperaturo še lahko omejimo na zvišanje za dve stopinji, ampak da se moramo odzvati takoj. Eh, vendar pa vi niste sprejeli ambicioznejših ciljev, zaradi tega je to pravo razočaranje. Milijoni mladih in odraslih eh, bodo eh, spet podnebno stavkali zaradi tega, ker vi vaših ciljev niste uresničili. Njihove zahteve so preproste oziroma zahteva podnebne spremembe oziroma boj proti podnebnim spremembam mora potekati sedaj. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Ta teden smo slišali že veliko novic o podnebnem vrhu v New Yorku. Eh, seveda je podnebna politika sedaj eh, del vsakodnevne politike povsod po svetu in to kaže, tudi na to, kako eh, pomembni so ti cilji in eh, zaradi tega se krepi tudi konkurenca na tem področju med državami članicami. Rodila sem se v eh, Šliziji in zaradi tega bi rada komisarja še prav posebej upozorila, da moramo poskrbeti za hitrejše spremembe. Potrebujemo uravnoteženo prihodnost in zaradi tega potrebujemo tudi solidarnost za tistimi regijami, ki potrebujejo hitre spremembe v gospodarskih strukturah v Evropi. V New Yorku boste zastopali tudi tiste državljane, ki živijo v težavnem položaju in ki bodo potrebovali veliko več eh, časa za energetski prehod. Prosim, da ne pozabite na te ljudi. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo kolegica Dolores Monserrat. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar traba, eh, to delo na tako težkem področju energije in podnebnih sprememb je predstavljalo eh, zelo pomemben trenutek v evropski politiki, ki je omogočil Evropski uniji, da se je postavila na čelo prizadevanj za boj proti podnebnim spremembam. Eh, Pariški sporazum je bil življenskega pomena in brez tvojih prizadevanj, gospod komisar, tega ne bi dosegli. Ravno tako ne bi dosegli zaveze za um, razogličenje in ne bi začeli ukrepati. In zato je vse to lahko um, uh, zajeti v besedi uspeh. Uspeh, ki smo ga lahko dosegli s tvojimi sposobnostmi za pogajanja in s tvojo vizijo. Španci uh, smo Eh, se vedno znali zauzemati za take pomembne cilje in zato ti iz srca pravim hvala, saj smo bili lahko ponosni na to, da smo imeli tebe na tako pomembnem mestu za komisarja, tako kot smo lahko bili eh, v preteklosti ponosni na Loyolo de Palacio. Tako da želim veliko uspeha tudi na prihodnjem vrhu drugi teden. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Sepp Dens ima sedaj besedo, izvolite. Hvala lepa. Gospod komisar, dve leti sta minili od eh, poročila, ki sem ga pripravil eh, v tem parlamentu in ki ga je parlament potrdil. Gre za razvojne cilje eh, tisočletja, gre za ukrepitev ambicij v evropskih inštitucijah in za poročilo o tem, kako daleč smo prišli pri uresničevanju ciljev za obdobje do leta 2030 reči moram, eh, da sta zadnji dve leti bili razočaranje. Ne gre za vaš osebni poraz, ampak gre za sistemske težave. Kako bo Evropska unija dosegla razvojne cilje tisočletja? Bil sem pozitivno presenečen, ko je novo izvoljena predsednica komisije dejala, da eh, potrebujemo ambicioznejše cilje in da je to odgovornost komisije vendar pa smo slišali tri različne scenarije in le en izmed teh scenarijev nam bo omogočil dosego ciljev in to je le. In to je prvi scenarij, to je edini realističen scenarij, da dosežemo cilje in da poskrbimo za trajnostno prihodnost. V Evropskem parlamentu moramo pokazati, da smo pripravljeni prevzeti vodilno ulogo in to mora storiti tudi Evropska unija na mednarodni ravni. Razvojne cilje tisočletja je potrebno doseči in jih obravnavati eh, na začetku dnevnega reda, ne pa na koncu. Ne pozabite na sistemske napake in eh, poskrbimo, da bomo cilje dosegli v prihodnem zakonodajnem obdobju. Hvala lepa, kolega Walter Flego ima besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, zelo me veseli, da lahko danes govorimo o tej eh, zelo pomembni, usodni temi za našo sedanjost in pa prihodnost. Ko govorimo o našem eh, cilju, moramo biti izjemno jasni. Evropska unija mora postati vodilna sila v boju proti podnebnim spremembam. Eh, ne smemo biti na drugem ali tretjem mestu, ampak moramo biti prvi. Da bi to dosegli, pa.